Kot veste, imamo na prvi točki današnjega dnevnega reda spominsko slovesnost ob deseti obletnici Lizbonske pogodbe in, pravn, in listine o temeljnih pravicah, ki je pravno zavezujoča. Naj spomnim poslanke in poslance, da pri tej točki ni eh, postopka proste razprave, tudi ni modrih kartonov. Spoštovani predsednik sveta, spoštovana predsednica komisije, Spoštovane kolegice in kolegi, hvala, da ste danes tu z nami, da lahko skupaj proslavljamo deseto obletnico začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe ter listine o temeljnih pravicah, ki je pravno zavezujoča. 1. Eh, decembra je v hiši evropske zgodovine v prisotnosti predsednice von der Leyen, Šarla Mišela in Christine Lagarde potekala slovesnost, eh, ki je pomenila simbolično, eh, simbolični spomin na ta dogodek in hkrati začetek novega mandata. Vsakeč, ko prihajamo v Strasburg, prihajamo iz Nemčije in prečkamo mejo, ne da bi se tega zavedali. To je bila meja, ki je bila od leta 1870 za cele generacije evropejcev krvava. Za nas pa je normalno, da jo lahko v miru prečkamo, ampak to je dosežek, to je bil velik dosežek in ne sme se nam zditi samoumeven sploh eh, danes, ko proslavljamo 75 let od bitke v Ardenih, kjer je umrlo na desetine tisočev mladih evropejcev. Eh, in zato je pomembno spomniti, da je evropski projekt edini, ki nam je omogočil izgradnjo prostora miru, pravice in demokracije. To so vrednote, ki jih moramo braniti vsak dan pri našem delu za Evropsko unijo, pri katerem se zauzemamo, da ta postane močnejša in učinkovitejša. Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe pred desetimi leti je pomenil velik korak naprej za evropske institucije, za naše državljane in naše države, še zlasti pa za naš parlament, za evropsko demokracijo. To je namreč okrepilo demokratični značaj naše unije, njeno učinkovitost, njeno preglednost. To je uniji dalo pomembnejšo vlogo in tudi njenim državljanom, ki imajo na podlagi Lizbonske pogodbe močnejši glas. V teh desetih letih eh, parlament v sodelovanju s svetom tudi sprejema evropski proračun in tako upravlja še pomembnejšo vlogo znotraj evropskih institucij. Ampak ne pozabimo na vse številke. Eh, niso le številke pomembne, za njimi so pogosto tudi ljudje. E, najpomembnejši so ljudje in njim mora Evropa dati odgovore, ki jih pričakujejo. To je prostor enakosti, solidarnosti, demokracije, e, človekovih pravic in vladavine prava. To so stebri, na katerih temelji Evropska unija. To je bilo deset let v katerih je listina pravno zavezujoča za vse države članice in za vse evropske državljane. Žal pa neenakosti še vedno pestijo vse naše države. Iz novic eh, slišimo, da nasilje proti ženskam ter da različne oblike eh, poniževanja Eh, in rasizma še bremenijo številne evropske državljane. In zato bi želel ob tem eh, dnevu, ko se moramo spomniti na naše zaveze za solidarnost, spomniti tudi na to ulogo Evro Evrope. Skupaj moramo graditi našo prihodnost in skupaj moramo hoditi proti njej. Za veliko udeležbo na zadnjih volitvah so nam naši državljani posredovali jasno sporočilo tudi oni želijo prispevati k evropskemu projektu, in to bolj kot do zdaj. V prihodnjih mesecih nameravamo izvesti konferenco o prihodnosti Evrope in to je pomembna priložnost, ki je ne smemo zapraviti. Pomembno bo prisluhniti državljanom, njihovim pričakovanjem, zahtevam in upanjem, zato da bi lahko zagotovili čim boljše delovanje naše demokracije, bomo morali v praksi uresničiti te zahteve in opraviti to nalogo, tako da bomo imeli tako unijo, ki bo lahko se odzivala bolj učinkovito na eh, svetovne izzive, ki so pred nami. To pomeni, da se bo vse to moralo odražati v parlamentarnih aktih ter v naših politikah. Naše delovanje bo moralo biti na višini izzivov, s katerimi se soočamo. Hvala. zdaj pa dajem besedo predsedniku manfredu weberju izvolite. dame in gospodje po lizbonski pogodbi je evropska unija ostala brez evropske ustave ampak eh, naučili smo se iz eh, teh težav Dosegli smo napredek zahvaljujoč trenutku krize v Evropski uniji. Lizbonska pogodba je ustvarila unijo iz eh, predhodne skupnosti. Evropa je dobila politični obraz, ki je govoril v en glas v zunanji politiki, ko sedimo za isto mizo s svetovnimi voditelji v NATO in tudi glede iranskega jedrskega dogovora. Prav tako krepi vlogo državljanov, so odločene je postala ključna pot sprejemanja zakonodaje v Evropi. Naša institucija, ta parlament, je danes eh, močna institucija. Prav tako smo dodali nove pristojnosti. Boj proti kriminaliteti, izmenjava podatkov, azilna politika, vse to so postala evropska vprašanja. Te odločitve so Evropi zagotovile več varnosti. Prav tako smo dali zavezojočo, zavezojoč pomen listini o temeljnih pravicah. Ta listina nam pove, kaj pomeni biti evropejec. Socialno, tržno gospodarstvo, vladavina prava in Evropa soboščin. Tako napredki kot ovire Evropo oblikujejo. Lizbonska pogodba je predstavljala velik korak v smeri sodobne oblike sodelovanja med članicami Evropske unije. Edmund Burke je dejal, da država brez sposobnosti sprememb predstavlja državo brez sposobnosti za pogovor. Torej deset let po Lizbonski pogodbi je zdaj čas za naslednje pomembne korake. Prihodna konferenca o prihodnosti Evrope je najboljša priložnost za to. Ko je Žiskard Iskdan otvarjal Evropsko konvencijo, je dejal, sanjajmo o Evropi. In jaz bi dejal, sanjajmo ponovno. Ko se naša skupnost razvija naprej, moramo odgovoriti na temeljna vprašanja kaj so ključna področja, kjer mora Evropska unija ukrepati v prihodnosti. V Evropski uniji je potrebno preučiti, ali so naše pristojnosti prave. Evropska unija se mora osredotočiti zgolj na vprašanja, kjer imamo lahko resnično pozitiven učinek na vsakodnevna življenja državljanov. Na določenih področjih pa Evropska unija potrebuje tudi prava orodja za ukrepanje. Drugo kar je pomembno za prihodnost je krepitev parlamentarne demokracije na evropski ravni. Tudi to je še odprto vprašanje, kajti državljani bodo Evropi zaupali le, če bodo odločevalci odgovorni njim. In kot tretje, kako krepiti vlogo Evrope v svetu, kjer smo priča boju med ZDA in Kitajsko. Evropa se lahko bolj si izgubi v tem kaosu ali pa govori v en glas. Tekom volilne kampanje letos je bilo orodje za poslušanje naša ključna funkcija in sedaj je pomembno, da Evropski parlament začne igrati svojo osrednjo vlogo kot eh, izvoljeno telo, kot predstavnik ljudstva. ELS meni, da ne gre za iskanje najnižjega skupnega imenovalca, ampak za najboljši zmožek naših prizadevanj gre za konkreten začetek bolj demokratične Evrope. Ne gre za tehnokratski ukrep, ampak za resnično razpravo o tem, kaj pomeni biti evropejec. Pomembno je, da poleg naše nacionalne identitete ustvarimo tudi evropsko identiteto. Naj bo ta deseta obletnica začetek novih evropskih sanj. Skupina ELS je pripravljena pomagati pri teh pozitivnih spremembah. Presidente García Pérez, lei la parola. Hvala, predsednica García Pérez, izvolite. Hvala, predsednik. Deset let po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je gotovo primeren trenutek, da se stvari pregledajo. Lizbonska pogodba je bil dosežek portugalskega predsedstva pod, socialističnim vodstvom. E, prišlo je do nje v ključnem trenutku, vendar pa, e, smo se takrat še spominjali, zavrnitve Evropske ustave leta 2005 in negotovosti, ki je iz tega izhajala. In vseeno moramo priznati, da je bilo delo, ki je bilo upravljeno pred tem v letih 2002-2003, delo, ki ni bilo upravljeno za stonj. Naša družba, ki je toliko, bolj, toliko usmerjena v tržne procese, je pozabila, da lahko storimo še kaj več in da smo sposobni rešiti probleme naših državljanov. Zato je bilo bistveno se lotiti vprašanja temeljnih pravic Evrope državljanov in tudi socialnih eh, pravic. Žal je zavrnitev v Franciji in v, na nizozemskem dokazala, da pa vendarle vsaj del naših državljanov Eh, ni čutil svoje vključenosti v ta proces. Eh, novi eh, vidiki so bili zato vključeni v Lizbonsko pogodbo in zato smo dosegli napredek, ki pomeni, da imamo danes pravno varnost in da Evropska unija lahko podpisuje mednarodne sporazume in pogodbe. Hkrati se je izboljšala udeležba državljanov. Listina o temeljnih pravicah je pravno zavezujoča in je okrepila pravice evropskih državljanov. Ali je to dovolj? Jasno je, da ne. Jasno je, da naše državljanke in državljani pričakujejo še več. In zato bo konferenca o prihodnosti Evrope priložnost, ki je ne smemo zamuditi. To bo priložnost, da ponovno zaženemo proces eh, integracije, zato da bomo eh, Evropsko unijo še bolj približali našim državljanom in da pri tem ne, pri tem pa ne smemo ponavljati napak iz preteklosti. Evropske državljane moramo že od vsega začetka vključiti vanjo, zato da se bodo čutili udeležene. Ne moremo kar na pamet računati na njihovo podporo z njihovo udeležbo lahko na podlagi pogodb eh, naredimo še marsikaj več. Tudi pri sestavi seznamov ehm, nacionalnih predstavnikov. Hkrati je pomembno, da se čutijo bolj udeleženi tudi pri vprašanjih, kot so fiskalnost, ehm, kot so davčna zakonodaja in zunanja politika. Eh, moramo se namreč izogniti takšnim blokadam, do kakršne je prišlo pri eh, glasovanju o začetku pogajanj za Albanijo in Severno Makedonijo. In uh, zato je treba tudi preseči ta postopek uh, soglasja v svetu. Tu je svet že naredil korak naprej, prejšnji teden. Uh, Eh, ko je govoril o eh, zahtevi za znižanje mm, izpustov CO2 eh, v prihodnjih desetletjih. Tako da, potrebujemo politično zavezo. Evropa eh, več ni to, kar je bila pred desetimi leti. Lahko govorimo o podnebnih spremembah, o nasilju ehm, nad mm, nasprotnim spolom, o migracijah, o revščini med otroki. Zelo, zelo veliko vprašanje pred nami, ki jih bomo morali osvetliti in se resno soočiti z njimi. Pri tem pa moramo sodelovati z našimi državljani in civilno družbo, zato da bomo prišli do močnejše in boljše Evrope. Obula parola. Gospod Pascal Durand. Ja, hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica, gospod predsednik. Nahajamo se v zelo pomembnem trenutku Evropske unije. To ste že povedali, gospod predsednik, v vašem nagovoru. No, kakšno je to obdobje? Um, otroci zdaj v Franciji vstopajo v šolo, v srednjo šolo, um, začenjajo novo življenje, ampak hkrati se lotevajo življenja, ki bo bolj zapleteno. Svet se je namreč v zadnjih desetih letih spremenil, to veste vi, to vemo vsi. Izzivi, ki so pred nami, niso več izzivi s kakršnimi smo se soočili pred desetimi leti. Podnebna vprašanja, socialna vprašanja, migracije prebivalstva, vprašanje demokracije, nevarnost, ki preti našim demokracijam, tudi znotraj Unije in znotraj vladavine prava, vse to so nova vprašanja in zato moramo storiti korake naprej v tem spremenljivem svetu. V tem svetu, ki se spreminja, moramo spremeniti tudi naša pravila. In to v logiki, ki spoštuje vladavino prava. Zato moramo doseči tudi nek napredek na področju medvladnih odnosov. In evropski državljani morajo imeti pri tem večjo ulogo. Lizbonska pogodba je pomenila pri tem le prvi korak, ta postopek pa se mora še nadaljevati. Evropska unija in odločanje o njej mora temeljiti na dveh organih, ki soodločata in to ste dobro izpostavili v vašem govoru, gospa predsednica. Eh, mi potrebujemo to eh, novo moč, ki jo predstavljajo državljani in civilna družba s tem, ko sodelujejo v javni razpravi. Eh, to moramo izkoristiti. Mi ne moremo voditi Evropske unije proti in brez upoštevanja civilne družbe in naših državljanov. Eh, ne, ne bi se mogli zadovoljiti s tako Evropo. Državljane moramo vključiti v naš evropski projekt. Eh, mi moramo v današnji dobi vzpostaviti evropsko državljanstvo ki ne bo le skupek 27 držav članic, ampak mora predstavljati nekaj več. Zato, gospa predsednica, gospod predsednik, vem, da bo parlament tukaj pripravljen, da vam pomaga pri tem, da bomo res na, vključili naše državljanke in državljane v javno razpravo. In zato nikar ne zamudite te priložnosti, ki je morda ena zadnjih priložnosti Evropske unije, da se približa svojim državljanom. In Poglejte, pred desetimi leti in s tem bom končal, se je še nekaj drugega zgodilo. Winston Churchill je uh, govoril na balkonu na trgu Kleber, nedaleč stran. In kaj je povedal? To je še vedno aktualno. Povedal je, da nam pretijo velike nevarnosti, ampak da je velika tudi naša moč in zato ni nobenega razloga, da nam ne bi uspelo doseči cilja in vzpostaviti strukture te povezane Evrope. To je držalo pred 70 leti in to je še toliko bolj res danes. Predsednik Lambert, prego, lei la Hvala, predsednik Lambert, izvolite. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Pred desetimi leti, ko sem postal poslanec v Evropskem parlamentu, je Lizbonska pogodba ravno začela veljati. In danes sem še vedno zadovoljen s tem, saj to kaže napredek pri eh, tej večnacionalni demokraciji, pri kateri sodelujemo. Brez Lizbonske pogodbe ne bi imeli eh, pravice da bi kot Evropska unija podpisovali mednarodne pogodbe, ne bi imeli pravice, da bi so odločali pri številnih evropskih vprašanjih ter da bi sodelovali pri imenovanju pomembnih funkcij v Evropski uniji, začenši z Evropsko komisijo. Eh, v Lizboni je listina o temeljnih pravicah dovila pravno zavezujočo naravo, tako eh, lahko sedaj zagotavlja pravičnost, solidarnost, enakost za in demokracijo za vse in posod v Evropski uniji. Vendar pa za veliko število naših državljank in eh, državljanov, še zlasti v Franciji, na Nizozemskem in eh, na Irskem, se je izkazalo, da Eh, želijo, zav, da, da zavračajo začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe. Zaradi uh, nekaterih točk, kot je naprimer prepoved centralni banki za uh, naložbe uh, na uh, nacionalni ravni in še zaradi nekaterih drugih točk, ki so so jih čutili kot nevarne. In zato je zelo pomembno zagotoviti neko ravnovesje med uh, pravicami, ki se zagotavljajo in med tistimi, ki se dejansko lahko uresničujejo. Dragi kolegi, Lizbonska pogodba je omogočila Evropski uniji, da zavrača mednarodne pogodbe, ki e, niso v skladu z našimi vrednotami in načeli. Naprimer, e, eh, sporazum z Merkosurjem, ki ne bi spoštoval istih podnebnih ciljev in zahtev. Danes pričakujem od komisije nov predlog, ki bo v skladu z zastavljenim novim zelenim dogovorom. Lizbonska pogodba torej odpira vrata, ki omogočajo, da um, se izognemo tudi fiskalnemu pravilu. Uh, hkrati pa omogoča um, usklajevanje znotraj naših družb. Uh, dragi kolegi, vedeti moramo, da um, je zavedanje vseh teh vrednot na strani naših državljanov, to, kar smo želeli doseči in kar je najpomembnejši dosežek. Gospod Cani, hvala, gospod predsednik. Danes bi morali tukaj slaviti deseto obletnico tistega, kar naj bi bil sporazum, ki naj bi Evropsko unijo potisnil na pot rasti in blagostanja. Žal pa je resnica taka, da ta sporazum ni uspešen. Danes so e, evropske institucije šipkejše, danes so evropski državljani šipkejši in danes je Evropska unija v globoki institucionalni in politični krizi. In to je po mojem mnenju jasen znak um, uh, poraza uh, takega pristopa, ki je zapisan v Lizbonski pogodbi in pri, kateri, pri kateremu se niso upoštevale zahteve in razlike med evropskimi narodi in državami, um, ki um, so bile obravnavane bolj kot nevarnost, ne pa kot vrednota, ki bi jo kazalo zaščititi. Danes opozarjam, da e, komisija in svet ne smeta narediti iste napake takrat, kot takrat. E, zato opozarjam predsednika Mišela e, tudi v zvezi z Brexitom. Takrat so evropski narodi izrazili nezadovoljstvo in e, ni se jim prisluhnilo in isto e, napako je Evropa naredila v zvezi z brexitom in kakšen je rezultat, že veste. Torej, če bi takrat bil uh, rezultat irskega referenduma drugačen, potem bi po mojem mnenju uh, te napake, ki jih je naredil svet, uh, ne pripeljale do rezultata na britanskem referendumu leta 2016. Zato vam svetujem, da te napake ne ponovite. Mi bomo sedaj od januarja naprej morali voditi pomembna pogajanja z Združenim kraljestvom in v tej dvorani bomo morali zauzeti takšen pristop, s kakršnim ne bomo kaznovali britanskih državljanov za njihovo izbiro, ampak bomo morali spoštovati demokratično rešitev britanskih državljanov, ne da bi jo želeli spremeniti, morali pa bomo eh, pri tem ščititi naša podjetja, naše gospodarstvo in naše državljane in to na tak način, da bomo tudi po letu 2020 lahko imeli um, učinkovito sodelovanje in dobre odnose z Združenim kraljestvom. Če bodo naše institucije bolj prisluhnile našim državljanom in upoštevale zahteve in mnenja naših držav članic, um, bomo morda lahko čez deset let eh, praznovali spet 20. obletnico Lizbonske pogodbe, v nasprotnem primeru pa ne. Hvala. Kolega Džambaski. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Навършиха се 10 години. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Deset let je že menilo, odkar je Lizbonska pogodba stopila v veljavo. To bi morala biti pogodba, ki bi ustanovila nekakšno ustavo Evrope. Je bil pa to tudi razlog, zakaj smo ustanovili skupino evropskih konzervativcev in reformistov v Evropskem parlamentu. Mi namreč zagovarjamo vrednote, ki zahtevajo več transparentnosti. To je bil namen Lizbonske pogodbe, ampak žal je vse skupaj privedlo do neuspeha demokracije, do prekomerne centralizacije, do nerodnih odločitev, ki so zahtevali veliko časa. Zato so posledično ljudje začeli gojiti nezaupanje v delo evropskih institucij. Lizbonska pogodba je tudi eden od razlogov za brexit. Še vedno imamo ljudi tu v tem parlamentu, ki napadajo države članice in vlade, ki so bile zakonito izvoljene, še vedno želijo kaznovati države zaradi njihovih suverenih odločitev, naprimer na področju migracij. Lizbonska pogodba je poverila več pooblastil Evropskemu parlamentu, ampak ali je bil to res pravi namen? Zdi se mi, da ne, kajti ne verjamem v super države vrste Evropska unija v tem trenutku, ne verjamem v projekte, katerih namen je nadomestiti mojo državo. Po mojem mnenju je bila Lizbonska pogodba napaka. To je bil poskus iskanja kompromisa, obenem pa je bil to tudi poskus napačne vrste federalizacije. Potrebujemo Evropo, Evropo, ki bo sestavljena iz držav članic, ki si izkazujejo medsebojno zaupanje in ki lahko skupaj napredujejo. V zaključku pa še lepe praznike prav vsem. Euh, hvala gospod predsednik ja ob tej slovesnosti ob deseti obletnici lizbonske pogodbe so naši občutki mešani, saj ta naj bi smela biti sprejeta po rezultatu referenduma v Franciji, na Nizozemskem in eh, na Irskem. Eh, poleg tega Eh, se je izkazalo v grškem primeru, da je treba tu uvesti pomembne reforme. Poleg tega pa so pred nami še pomembne spremembe na podnebnem področju in drugih. Uh, tako da je tudi ta listina o temeljnih pravicah samo nekaj, za katerim se skriva beda, ki eh, smo ji vse bolj priča na tem trgu brez duše. In ta novi zeleni dogovor, socialni in ekološki, ne bo mogel biti uresničen, če ne bomo imeli primernega institucionalnega okvira. Tukaj pa imamo zlato pravilo, eh, ki eh, zaustavlja take institucionalne spremembe in ki onemogoča tudi druge, eh, spremembe in reforme na nacionalni ravni, kar, eh, skušamo sedaj v Franciji tudi z manifestacijami jasno izraziti. Pravila prostokonkurenčnega trga in eh, proste trgovine Eh, so pripeljala uh, tudi do tega, da imamo še vedno v Evropski uniji davčne oaze. In te pogodbe so le izgovor, ki nam onemogoča, da bi končno ukrepali ti predpisi in ta pravila so bila postavljena takoj po vojni in sedaj jih je čas že zelo presegel. Potrebujemo okrepljen demokratični nadzor, pravico do eh, pobude v parlamentu, možnost razprave, eh, in sprejemanja odločitev brez soglasja v svetu in zeleno pravilo za zaščito, ehm, naravnih virov um, potrebujemo solidarni protekcionizem, potrebujemo mm, prenovljen uh, socialni sporazum in potrebujemo neko trajnostno ravnanost, ne pa samo rast in produktivnost. Le na takšen način se bodo evropski ljudje bolj poistovetili z evropsko idejo in Evropa mora pokazati, da zna reagirati na nujne in urgentne zadeve našega časa. To bi pričakovali ob deseti obletnici Lizbonske pogodbe. Hvala. Parola. Gospod Bulok, gospod predsednik, če ne bi imeli Lizbonske pogodbe, je dokaj verjetno, da danes ne bi imeli Brexita. Tako da morda bi morali biti hvaležni, da ste se odločili razširiti svoje polje pooblastil, da ste se odločili ustvariti nekakšno super državo in ignorirati nacionalne države, demokracijo in voljivce. Laboristična stranka nam takrat ni hotela ponuditi referenduma, zdaj jim je verjetno žal. Irska seveda je imela referendum, dobila napačen rezultat in so morali glasovati še enkrat. Spomnimo se, kaj je dejala Margaret Thatcher v enem svojih govorov. Evropa ne sme predstavljati institucionalne naprave, ki se jo vse čas popravlja v skladu z nekim abstraktnim intelektualnim konceptom. Ampak ravno to je postala. Ravno to je postala. Ampak Lizbonska pogodba seveda vsebuje tudi člen 50, način zapuščanja Evropske unije. In tudi to je bila past, eh, s katerim se skuša frustrirati državo, ki želi zapustiti Evropsko unijo, dokler ne spremeni svojega mnenja. Ampak Evropska unija se je uspela teh okovov osvoboditi, zahvaljujoč Nigelu Ferdžu in eh, Borisu Johnsonu, ki je reformiral konzervativno stranko, bomo konec januarja zapustili Evropsko unijo. Tako da, seveda, preznujte Lizbonsko pogodbo, mi bomo praznovali našo na novo pridobljeno suverenost, svobodo in demokracijo ponovno kot svobodna država. Hvala lepa. In zdaj dobi besedo predsednica von der Leyen. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Ko se ozremo na začetek tega stoletja, je nekaj manjkalo v evropskem projektu železna zavesa je padla, evropske skupnosti so bile že dobro vzpostavljena realnost, pa vendar je nekaj manjkalo. Kot je dejal eden mojih predhodnikov, Jacques Delors, je Evropa potrebovala dušo. Dejal je, trenutek je za to, da Evropi damo dušo. In zato gre pri Lizboni. Če vprašate pravnike, vam bodo razložili, da je Lizbonska pogodba dala Evropi enotno pravno osebnost. Ja, drži, ampak eh, gre za več kot to. Lizbonska pogodba je Evropi dala dušo. Z drugimi besedami, ponovno smo odkrili resnično dušo Evrope. Tisto, s katero smo se borili proti tiraniji in eh, jo premagali. Dušo, ki je uspela porušiti železno zaveso in je ponovno združila naš kontinent. Lizbonska pogodba je šla v samo srce evropske identitete. Demokracija, vladavina prava, pravice in svoboščine za vse in Lizbona je prav tako v ospredje postavila državljane Evrope. Več pooblastil je dala Evropskemu parlamentu, temu domu evropske demokracije. Nacionalne parlamente je postavila v ospredje in evropskim državljanom je dala pravico, da komisiji predlaga zakonodajne dejavnosti. Svež veter je zavel v evropski demokraciji. Da, evropski projekt smo zgradili okrog gospodarstva, ampak Evropa je bila vedno mišljena kot nekaj več kot zgolj premog in jeklo, več kot zgolj enotni trg. Vedno je bila zamišljena kot unija in z Lizbono je Evropa to svoje poslanstvo ponovno odkrila. Spoštovane poslanke in poslanci, v teh desetih letih, ki so pretekli, so Evropo prevevali vetrovi sprememb. Ampak eh, Evropa je kot eh, trs, ki se sicer upogiba, ampak se ne prelomi. Novi izzivi ne ohromijo Evrope, ampak nam pomagajo, da naredimo korak naprej. Zato, ker svojo moč črpamo iz eh, načel in vrednot, ki so ugrajene v naše pogodbe. Naša unija ni neko izvršeno dejstvo. Gre za trajno izgradnjo, gre za izbiro, da se vsak dan prenavljamo. In to je ta lepota in svoj vrstnost Evrope. Pripričan sem, da še nismo izkoristili vseh priložnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba. Od leta 2016, kot eh, nemška ministrica za obrambo, sem eh, prispevala k temu, da smo odkrili strukturirano sodelovanje na področju obrambe, kot se temu reče, torej obrambno unijo, ki je že bila sicer zapisana v pogodbi, ampak eh, njenega potencijala še nismo odkrili. Sama pogodba pa nam ponuja še mnogo več. Da bo Evropa še bolj učinkovita, še močnejša in eh, še bolj suverena. Zdaj je na nas, da vsta potencijal izbonske pogodbe dejansko tudi udejanjimo. In slišali smo že veliko predlogov tu v dvorani danes. In eh, zdaj, ko obeležujemo to deseto obletnico, se mora naš pogled obrniti na naslednjih deset let. In teh eh, prihodnjih deset let bo to, kar bomo mi iz njih naredili, to, kar bodo evropski državljani hoteli iz njih narediti. V času sprejemanja Lizbonske pogodbe smo se še spraševali, ali ima Evropa lahko svojo himno ali zastavo. V teh eh, zadnjih desetih eh, letih je na milijone evropskih državljanov stopilo na ulice z modrimi zastavami, z 12 zvezdicami, z našo evropsko zastavo. In na milijone evropejcev so bili navdušeni ob tem, ko so prisluhnili odi radosti, te čudoviti himni naše unije. Evropa so njeni državljani in zato mora prihodnost o prihodnosti Evropi, Evrope predvsem biti tudi njihova konferenca. Prisluhniti moramo temu, kar nam želijo povedati, odgovoriti moramo na njihove skrbi in na njihova upanja. To je najlepši poklon, ki ga lahko ponudimo Lizbonski pogodbi, pogodbi, ki je Evropi dala dušo. Pogodbi, ki je ustvarila Evropo državljanov, pogodbi, ki je evropske državljane ponovno postavila v osrče evropskega projekta. Evropa je njihova izbira, Evropa je njihova prihodnost. In Evropa je naša izbira, ki ga moramo mi vsak dan obnavljati z vsemi našimi dejanji. Živela Evropa! E hvala gospa predsednica sedaj pa še predsednik michel izvolite. gospod predsednik gospa predsednica spoštovane poslanke in poslanci v evropskem parlamentu v veliko veselje mi je da se vam lahko pridružim tu ko obeležujemo deseto obletnico lizbonske pogodbe. ta slovesnost predstavlja most med evropsko preteklostjo in prihodnostjo. In kje bolje, kot tu v Evropskem parlamentu, v tem sijočem simbolu demokracije. Dame in gospodje, ustanove, institucije so pomembne, saj dajo legitimnost in zagotavljajo kontinuiteto, kot je Jean Monnet upravičeno dejal. Pomembne so, zato ker širijo našo sposobnost ukrepati predstavljajo odraz tega, kar predstavljamo. Ozrimo se za trenutek nazaj. Rimska pogodba je potrdila solidarnost, ki veže Evropo. Rimska pogodba je naše usode zavedno povezala. Maastrichtska pogodba je spomnila na zgodovinski pomen konca delitve evropskega kontinenta. Z njo smo zacelili rane. Lizbonska pogodba je listino o temeljnih pravicah spremenila v pravno zavezojoč dokument. Našo unijo je spremenila v okolje skupnih vrednot in tudi postavila pogoje za Evropo, ki jo poznamo danes, z evropskimi institucijami, ki je spoštovana v svetu in ki je zavezana izboljšanju življenj svojih državljanov. Vsi čutimo globoko povezanost s temeljnimi svoboščinami, svobodo, demokracijo in pravno državo. Lizbonska pogodba ravno na te ključne vrednote meče zelo svetlo luč. Z Lizbonsko pogodbo krepimo našo demokracijo, krepimo možnost parlamenta, da so oblikuje usmeritve Evropske unije. Tudi močnejši glas v mednarodnih zadevah Evropska unija dobiva z Lizbonsko pogodbo. Danes namreč lahko nastopamo bolj enotno naprem preostalemu svetu. In eh, po besedah nekdanjega švedskega premija Karla Bilta želim biti igralec, ne igračka. Dame in gospodje, danes smo neočakani. Veliko je po, izzivov pred nami. Podnebje, digitalna agenda, mir, varnost, obramba, sposobnost govoriti v en glas na mednarodni sceni. Bolj kot dajkoli prej se strinjam s prepričanjem, da imamo vse razloge za to, da smo optimistični, da smo pogumni. Začenjamo z novim zakonodajnim ciklom. Parlament je obrnen v prihodnost, pripravljen razpravljati, pripravljen prevzeti vso svojo odgovornost. Vemo, kakšni so cilji, kakšne je programe Evropske komisije in eh, to je seveda v veliki meri usklajeno tudi z strateško agendo Evropskega sveta. In eh, zato je pomembno, da organiziramo konferenco o prihodnosti Evrope, da lahko v prvi vrsti zagotovimo napredek, da se zagotovi nov evropski zagon deset let po podpisu Lizbonske pogodbe, ki mislim, da še ni, kot je bilo rečeno, razvila vsega svojega potencijala. Glejmo naprej v naslednjih deset let z zaupanjem, z optimizmom, z upanjem in nikoli ne pozabimo na te sanje, na ta evropski ideal ob hkratnem idealizmu in pragmatizmu, pa seveda tudi z veliko odločnostjo za vse evropske državljane, ne glede na njihov izvor, ne glede na njihovo državljanstvo, ne glede na njihove eh, vrednote. To namreč so tiste vrednote, ki so temelj te evropske duše. Hvala lepa. Hvala predsednik, hvala tudi vsem, ki so podali svoj govor. Eh, razprava je končana in čez nekaj minut nadaljujemo. grazie riprendiamo l'ordine del giorno hvala vračamo se k dnevnemu redu sedaj imamo sklepe za zasedanje evropskega sveta za dne dvanajstega in trinajstega decembra dva tisoč devetnajst eh, naj spomnim da bomo imeli prosto razpravo, lahko se prijavite na standarden način ali po elektronski poti. Navodila poznate, tudi za modri karton velja isto. Besedo dajem takoj predsedniku sveta Šarlu Mišelu, izvolite. Gospod predsednik, gospa predsednica Evropske komisije, gospe in gospodje poslanci, res mi je v veliko čast, da lahko prvič, eh, odkar opravljam to novo institucionalno funkcijo, naslovim Evropski parlament in izrazim svoje upanje, da bomo razvili eh, sodelovanje v prid evropskemu projektu. Eh, tako smo imeli tudi že prejšnji teden sestanek s Evropskim parlamentom. To je prva točka. Prva točka kaže na ambicijo, da bi sklenili mirovni sporazum z naravo. Ta je namreč ogrožena in že nekaj ur po najavi novega zelenega dogovora eh, je Evropska komisija začela pripravljati eh, akcijski načrt za to, da se tega loti in svet je soglasno sprejel podnebne cilje do leta 2050, pri čemer ima le ena država na um, potrebo po daljšem časovnem obdobju, da bo uh, izpolnila te cilje. To je velikanski korak, gre pa v pravo smer in nam omogoča skupaj z drugimi projekti, projekti za ljudi, ambicioznimi projekti, uh, projekt, ki poudarja, da je Evropski svet naklonjen temu podnebnemu prehodu, ki mora biti tudi enakopraven in pravičen s socialnega vidika in hkrati primerno financiran tudi um, Evropska centralna banka in investicijska banka sta podprli um, te namere z sredstvi, s skladom, pri katerem se bo upoštevalo, da vsi Evropejci nimajo enakega izhodišča. Tako da bo na tej podlagi se pripravila strategija, ki bo upoštevala različne odločitve držav članic in vzpostavila neke vrste energetsko mešanico in s tem prispevala k Eh, resnemu vodenju podnebne bitke, pri katerem se bodo upoštevali tudi inovativne rešitve in ki naj bi Evropsko unijo pripeljal na vodilno mesto pri prizadevanjih za eh, doseganje podnebnega cilja in politik, ki so s tem povezane. Spoštovani, prihodnji proračun Evropske unije bo zelo kompleksen, to je zelo zahtevna tema in polna izzivov, kajti zaradi odhoda Velike Britanije bodo morale ene države plačati več, ene pa prejemati več, tako da bomo morali razviti nek postopek pogajanj med voditelji eh, skupaj tudi z institucijami na podlagi pogodb. In to ne gre samo za odstotek BDP-a, ne gre samo za nacionalne prispevke, seveda je to zelo vidno na nacionalni ravni, ampak pomembno je tudi vprašanje vsebine prednostnih nalog. Kaj želimo narediti v naslednjih letih? Kakšno dodano vrednost želimo razviti v naslednjih letih? In zato bo, ena, bo naslednja pomembna točka ravnotežje med klasičnimi evropskimi politikami, kot, kmetijstvo kot sta kmetijstvo in kohezija na eni strani, na drugi strani pa nove politike in nove izzivi, s katerimi se bomo morali soočati, kot so podnebne spremembe in inovacije. In treba bo sodelovati z evropskimi vodji in z parlamentom ter komisijo za to, da da bomo lahko uvedli ustrezne korake v naslednjih tednih in mesecih. In pomembno bo tudi upoštevanje kondicionalnosti v različnih državah. To ima to različen pomen. Nekje govorimo o vladavini prava, drugi o migracijah, drugi o socialnem dampingu. Še ena pomembna tema pri proračunu bo fleksibilnost veliko držav podpira večjo prožnost in tu bo treba najti kompromis. Še ena točka tega sveta je bilo vprašanje lastnih virov. In uh, tu smo upoštevali zelo uh, močne znake in priporočila Evropskega parlamenta. Ko govorimo o tem pomembnem vprašanju, za nekatere gre tukaj tudi za razširitev sistema ETS ter za vprašanje digitalne fiskalnosti. Za nekatere gre tudi za vprašanje, kako bi lahko uvedli prispevke iz plastičnih odpadkov in tako naprej. Kar se pa tiče postopkov, kaj nas čaka? Svet mi je dal kot predsedniku Evropskega sveta mandat, da V sodelovanju z Evropsko komisijo intenzivno nadaljujemo z dvostranskimi pogovori z državami članicami z namenom, da bi prišli do kompromisa in da bi ocenili, um, kdaj bomo prišli do tistega političnega pristanka, ko uh, bomo lahko dosegli neko soglasje in, eh, rekel bi, v preventivnem smislu se bom, smo se že srečali tudi z Evropskim parlamentom, tudi včeraj zvečer, zato ker je pri tem treba upoštevati tudi institucionalno ulogo, ki jo Evropski parlament ima na podlagi pogodbe. In uh, to seveda želimo spoštovati, vsi si želijo dobrega sodelovanja in si želimo dobrega sodelovanja tudi z Evropskim parlamentom. Sedaj pa na kratko vprašanje Brexita. Pravim na kratko, zato ker. Med ehm, Evropskim svetom, ki je potekal dva dni, smo se pač seznanili z eh, rezultatom volitev. Eh, z precej mirnosti in eh, umirjenosti je Evropski svet povedal, da je pripravljen pod